Dobri odnosi s Palestino so za nas v Evropski uniji izjemno pomembni. Evropska unija je najpomembnejša partnerica Palestine na področju finančnega in humanitarnega sodelovanja. Dobro delujoča palestinska država pa je za nas tudi moralna obveza. Spoštovani predsednik Abbas, svoje življenje ste posvetili enemu cilju in eh, sicer mirnemu priznanju palestinske države. Bili ste eden izmed arhitektov eh, Madridske konference, ki še danes predstavlja mejnik mirovnega procesa na Bližnem vzhodu vaša navzočnost eh, v Evropskem parlamentu danes je eh, po obisku izraelskega predsednika včeraj močan signal za to, da so prizadevanja za vzpostavitev miru na Bližnem vzhodu še zmeraj izjemno aktivna. Pozdravljam tudi podpredsednico komisije in eh, predstavnico za zunanje zadeve Federico Mogherini. Prisrčno dobrodošli tudi vi, gospa Mogherini. Evropski parlament je septembra 2015 sprejel odločitev, da podpre rešitev eh, dveh samostojnih držav z Jeruzalemom kot prestolnico obeh držav. Pri tej rešitvi dveh samostojnih držav naj bi zagotovili mirno in varno državo Izrael in neodvisno, demokratično in živahno državo Palestino, eh, ki bo imela vse pogoje za preživetje. Obe državi naj eh, bi obstajali skupaj. Najprej pa je seveda treba narediti konec nasilju. Slepo sovraštvo ali terorizem ne omogočata miru. Evropski parlament ne obsoja prvič nezakonite izraelske naselbine na palestinskem ozemlju, pa eh, tudi eh, ne obstreljevanja izraelskega ozemlja z raketami. Na to eh, smo opozorili v številnih resolucijah. Predsednik Abbas, sprava, pripravljenost odpustiti, sočutje. Tako na palestinski strani, kakor tudi v odnosu med palestinci in izraelci, vse to je pomemben del mirovnega procesa, za katerega se zauzemam. Pozdravljam v imenu vseh kolegic in kolegov v Evropskem parlamentu. In kar takoj vam dajem besedo. Izvolite, gospod predsednik. Thank you. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم معالي السيد مارتن شول Najlepša hvala, gospod eh, predsednik eh, Evropskega parlamenta, gospod Šulc, dame in gospodje poslanci. Dovolite mi, da se vam najprej zahvalim za to povabilo, da lahko spregovorim v tej pomembni dvorani. Cenimo vaš model demokracije, model, ki ste ga vzpostavili s skupnimi močmi, spoštujete raznolikost držav, kultur in jezikov. Ste zrcalo velike civilizacije. Spoštujete kulturo in temeljna človeška načela in jih zastopate ter utelešate kot evropejci. Zahvaljujemo se vam za vaša stališča, za stališča v korist vzpostavitve demokracije in miru, miru v moji državi Palestini. Prenašam vam pozdrave svojega naroda, naroda, ki spremlja delo tega parlamenta in ki preko tega parlamenta spremlja tudi delo Evropske komisije. Hvala lepa, da si prizadevate za našo neodvisnost, za vzpostavitev načela pravne države. Hvala lepa za vso pomoč, ki nam jo zagotavljate. To nam bo pomagalo pri razvoju gospodarstva in pri vzpostavitvi temeljev prihodnje palestinske države. Seveda, naš narod lahko postavi temelje eh, za vzpostavitev preglednega demokratičnega sistema. Pri tem bomo seveda morali spoštovati mednarodna načela. Govorim o mednarodnem pravu in pa temeljnih človekovih pravicah. Rad bi se vam zahvalil tudi za priporočila tega Evropskega parlamenta državam članicam v zvezi z Palestino. Rad bi se zahvalil vsem nacionalnim parlamentom, ki so priporočili vladam, da priznajo palestinsko državo. In rad bi vam povedal, da če verjameš v rešitev dveh držav, potem moraš obe državi tudi priznati in ne le eno. Gospod predsednik, dame in gospodje. sedem let je minilo od uh, obljub v Belfurju. 68 let uh, je minilo od uh, barbarskih napadov, od uh, masakra uh, Izraelcev uh, nad uh, Palestinci. Šlo je za napad na državljane Palestine, ki so uh, mirno živeli. 485 vasi je bilo preprosto izbrisanih in to so bile vasi, v kateri eh, so ti prebivalci dolgo mirno živeli. Eh, leta 67 je Izrael zasedel Jeruzalem, Gazo um, in pa Zahodni breg. Še danes sta Gaza in Zahodni breg pod okupacijo Izraelcev. Palestinci kot narod in država narod, ki ima ustrezno oziroma določeno zgodovino, določeno identiteto, tudi geopolitično identiteto, ta palestinski narod je bil žrtev zgodovinskega masakra, okupacije brez primere v 20. stoletju. Gre za okupacijo, ki se nadaljuje še danes, če tudi smo že v naslednjem stoletju. In to kljub mednarodni skupnosti in eh, njeni veliki moči in velikemu vplivu. Dame in gospodje, v naši zgodovini je bilo veliko temačnih dogodkov. In še danes palestinci trpijo zaradi okupacije, zaradi zatiranja, zaradi samovoljnih potez, eh, zaradi rasizma tudi naši državljani, ki živijo eh, v tujini, ki so begunci, ki so bili pripravljeni svoje domove zapustiti, eh, živijo v grozljivih eh, okoliščinah. Prizadevamo si za to, da bi naredili konec izraelski okupaciji in to na političen, diplomatski način, na miren način. In uspelo nam je doseči napredek pri teh prizadevanjih na mednarodni ravni, ne napredujemo pa v naših odnosih z Izraelom. Močno smo si prizadevali za izvedbo sporazumov, ki e, smo jih podpisali. Spoštovali smo naše zaveze in pozvali Izrael, da spoštuje svoje. Ampak Izrael ne spoštuje svojih zavez in nadaljuje z zatiranjem in z hegemonijo, posega vse plati našega življenja. Izrael želi eh, spremeniti način življenja v Jeruzalemu, želi spremeniti zgodovinsko identiteto Jeruzalema. To pomembno mesto za kristjane in uh, muslimane je še zmeraj pod eh, okupacijo Izraela. Poleg tega Izrael še naprej vzpostavlja svoje naselbine, uničuje domove palestincev in zaseda naša ozemlja. Imajo tudi na tisoče palestinskih zapornikov. Danes smo priča zelo eh, nasilnim dogodkom, vedno več je ekstremizma. Eh, videli smo, kako so izraelski kolonisti eh, požgali eh, palestinski dom. Mlad palestinec je umrl v tem atentatu. Vsak dan smo priča umorom in ta odnos, je celo nekatere izraelske politike pripeljal do tega, da so pričeli eh, kritizirati svojo vlado. Eh, recimo predstavnik eh, opozicije eh, ali pa eh, nekdani predsednik vlade. Vsi ti politiki so govorili z novinari. In dejali, da se Izrael obnaša kot fašisti ali pa nacisti. Dame in gospodje, in tukaj navajam njihove besede. Resolucija 181 je razdelila palestinsko ozemlje na dve državi. Šlo je za enakopravno razdelitev, bolj ali manj, ampak eh, kasneje je Izrael 87 odstotkov ozemlja zasedel z eh, vojaško silo. In predvsem s tem uh, še niso bili uh, zadovoljni in leta 67 so s tem nadaljevali. Ta resolucija ne velja kot celota, veljajo le posamezni členi te eh, resolucije. Jaz pa predlagam, da bi eh, to resolucijo izvedli v celoti. Kljub eh, mednarodnim resolucijam, kljub prizadevanjem mednarodne skupnosti za vzpostavitev dveh samostojnih držav, naša država še zmeraj ni samostojna, še zmeraj ni neodvisna. Postali smo država članica Združenih narodov in sicer leta 2012, Naša država je postala članica številnih mednarodnih organizacij in eh, prevzeli smo tudi nekatere mednarodne instrumente. 138 držav nas je priznalo. Kljub temu in ker želimo zagotoviti mir in eh, prekiniti leta bojev in trpljenja, smo sprejeli vzpostavitev palestinske države na manj kot četrtini zgodovinskega palestinskega ozemlja. In tukaj govorim o mejah iz leta 67. Kljub tej veliki žrtvi uspeha še ni bilo. Po madridski eh, konferenci se kljub temu še naprej vrtimo v krogih, eh, tudi po konferenci v Oslu. Še zmeraj nismo dosegli rezultatov. Izrael zavlačuje. Zato, da bi eh, spremenili situacijo na terenu in eh, da bi ogrozili rešitev dveh držav. Izrael nadaljuje s kolonizacijo. še naprej postavljajo zidove in eh, zasedajo naše ozemlje. Več resolucij je bilo v Varnostnem svetu Združenih narodov, ki so od Izraela zahtevale, da naredi konec okupaciji, da prekine z kolonizacijo, ampak kljub temu Izrael nadaljuje z tem projektom. In Izrael pozivamo, da zamrzne proces eh, kolonizacije, ampak Izrael ne sprejema niti tega predloga. Izrael, tudi to je potrebno povedati, je v zadnjih šestih letih trikrat začel vojno z gazo. Pobili so na tisočine oseb in na desetine palestinskih družin. na desetine, stotine družin so preprosto izginile. In to so družine, ki so izginile iz registra prebivalcev po treh vojnah, eh, ki jih je Izrael pričel v Gazi. Izrael je uničil domove palestincev, tovarne in od pričetka okupacije je eh, en milijon palestincev končal v eh, izraelskih zaporih. Eh, danes imamo še 7 tisoč zapornikov v Izraelu. Kljub tem grenkim izkušnjam se sprašujem, dame in gospodje, ali ne bi bil sedaj res čas, da naredimo konec izraelski okupaciji. Zakaj se ne spoštuje mednarodno pravo? Zakaj se mednarodno pravo ne izvaja v primeru Izraela. Ko neka država napade neko drugo neodvisno državo, ves svet napade državo napadalko, eh, razen v primeru Izraela. Izrael nas nenehno napada in eh, ostaja nekaznovan. Zakaj mednarodno pravo ne velja, ko gre za Palestino? Eh, in ko gre za pravice palestinskega naroda. Dokdaj eh, bo Izrael užival v eh, tej situaciji, dokdaj bo ogrožal mir, dokdaj bo Izrael ostal nekaznovan. Dame in gospodje, naš narod si želi, živeti svobodno, dostojanstveno na svojem ozemlju, tako kot vsi drugi narodi na svetu. Naš narod ne sprejema nadaljevanja okupacije in kolonizacije. Ne glede na to, koliko bo potrebno žrtvovati in koliko bo potrebno pretrpeti. Zato vas prosim, da nam pomagate. Vi ste naši prijatelji. Prosim. da izničite vse, kar vodi eh, v ta brezup eh, med eh, palestinskimi državljani. Smo žrtev najdaljše okupacije v modernem času. Pomagajte nam, pomagajte nam narediti konec tej okupaciji. Palestinski narod je eden izmed najstarejših narodov v regiji in na svetu. Imamo eno izmed najstarejših kultur na svetu. In eh, ali je prav, da ta narod nima lastne države? Ali ni prišel čas, da eh, naš narod živi v svobodi, brez nadzornih točk, brez, brez nadzora, brez zidov, ki jih postavlja izraelska vojna in vojska in to samovoljno. Dame in gospodje, ja, Izrael je spremenil našo državo v zapor, v zapor za naše državljane. Dame in gospodje, še enkrat želim tukaj poudariti, da ne želimo nikogar izbrisati iz eh, zemljevida sveta, kot nekateri trdijo. Nihče ne more izbrisati nikogar drugega in tega si tudi ne želimo. Želimo pa si zagotoviti obstoj. Ampak ne bomo tudi dovolili, da bi kdo ogrožal naš obstoj, da bi kdo zasedal našo, naše ozemlje, eh, da bi kdo nespoštoval našega prava. Skrajneži, ki to počnejo, uspodbujajo nasilje in terorizem in dajejo teroristom in kriminalcem izgovor za to, da svojimi dejanji nadaljujejo. Prosim, da ne dovolite, da bi ekstremisti uporabljali Palestino kot izgovor. Hrvija val ensav. Zato je nujno potrebno, da vsi ekstremisti prenehajo biti ekstremisti in da postanejo zgled pravičnosti in svobode. Dame in gospodje, danes se obračamo na vas, na Evropski parlament, pa tudi na Evropske institucije in pozivamo vas, da nadaljujete s svojimi prizadevanji na politični in diplomatski ravni, da bi na ta način lahko prišli do pravične rešitve v naši regiji in eh, vse to na podlagi rešitve dveh držav v okviru meja iz leta 1967 in ob spoštovanju mednarodnih resolucij. Izrael in Palestina sta stkala vezi z Evropsko unijo, imata pridružitvene sporazume. Oba sta člana sredozemske unije in eh, zato je Evropska unija v naši regiji izredno pomemben akter. In to je nekaj, od česar imajo lahko korist prav vsi upleteni. Dame in gospodje, zelo iskreno bi vas rad nagovoril. To je tudi moja navada v pogovorih za vsakomor, in morda bom na ta način lahko tudi odgovoril na določena vprašanja, ki bi jih utegnili imeti. Mi podpiramo rešitev dveh držav. Želimo ustvariti palestinsko državo na celotnem zahodnem bregu v okviru meja iz 4. junija 1967 z Jeruzalemom kot prestolnico, eh, ki je bila takrat okupirala. Ne nasprotujemo določenim izmenjavam ozemelj eh, pod pogojem, da so enake vrednosti in seveda v določenih mejah. Nujno je, da se obravnava tudi problem beguncev in to v kontekstu resolucije 194 in seveda na podlagi pobude arabskih držav. Ta pobuda namreč predlaga pravično rešitev in izpogajano rešitev tudi glede problema beguncev. Pobuda arabskih držav predstavlja tudi sestavni del akcijskega načrta v okviru resolucije 1511 Varnostnega sveta. Naj tudi povem, da je PLO priznala državo Izrael in sicer leta 1993. Zato bi želeli in takrat smo želeli ohraniti mir in to za vse. In tudi takrat smo že sprejeli tretjo stran na naši meji med Izraelom in prihodnjo državo Palestino. Dogovorili smo se o varnostnih ukrepih, regionalnih varnostnih ukrepih, ampak absolutno pa zavračamo tako imenovane provizorične začasne rešitve, kajti to je popolna izguba časa in ne sprejemamo palestinske države z začasnimi mejami. Želeli bi, da pobuda arabskih držav, ki je bila sprejeta v Beirutu leta 2002, velja in se izvaja in sicer brez spremembe. Izraelci pogosto govorijo o problemu spodbujanja nasilja, ampak dejstvo je, da se izraelske spodbude k nasilju nikoli ne prenehajo. Ves čas se kolonizirajo naše ozemlja in eh, da bi na ta način preprečili to vrstne pojave, želimo, da tripartitna komisija med Izraelom Palestino in ZDA, ponovno pride k delu, da njeno delo postane bolj dinamična. Ta komisija je bila ustanovljena v kraju Y River leta 1998, ravno zato, da bi preprečili nasilne udore enih in drugih. In ZDA tu igrajo vlogo arbitra, vlogo posrednika. In zato bi si želeli, da se oživi ta komisija tudi z Evropsko unijo kot eh, četrto članico. To je dokaz tega, da smo jasno proti spodbujanju nasilja, da smo proti spodbujanju ekstremizma. In želeli bi, da imamo jasnega arbitra, ki bo jasno povedal, kdo je tisti, ki spodbuja k nasilju. Ves čas ponavljati, da so palestinci tisti, s tem se ne moremo strinjati. Tudi izraelci spodbujajo k nasilju in mislim, da mora tu nekdo odigrati ulogo arbitra, posrednika in ta tristranska, zakaj ne štiristranska komisija bi vsekakor bila ena od možnosti, ki jo velja oživiti. Nekateri rabini v Izraelu so tudi od svoje vlade jasno zahtevali, da naj zastrupi vodo, da bi na ta način pobili palestince. Kaj ni to jasen poziv k nasilju, jasen poziv k činu, k genocidu? Mi smo, dame in gospodje, vsekakor proti to vrstnemu spodbujanju nasilja. Spoštovani gospod predsednik, dame in gospodje, tu na tem mestu naj povem, da če bi naredili konec okupaciji in kolonizaciji, če bi ustvarili palestinsko državo, ki bi lahko živela svoje suvereno življenje in to bi lahko storili zelo hitro, potem bi ravno ta ustanovitev palestinske države lahko predstavljala zelo pozitiven dejavnik miru in eh, želimo biti oaza miru v tej regiji. Želimo biti odgovoren akter z palestinsko državo, z Jeruzalemom kot prestolnico, mestom, ki bo odprto vsem pripadnikom vseh treh velikih religij, krščanstva, judovstva in islama. Pomembno je, da ta verstva lahko svobodno izražajo svojo veroizpoved v Jeruzalemu, v Jeruzalemu, ki mora ostati odprto mesto. Na ta način bi lahko naša država postala odgovorna za upravljanje lastnih zadev, lasten razvoj, za upravljanje svojimi naravnimi viri. Če bi imeli vsaj 60 odstotkov našega ozemlja, bi lahko tudi ustrezno uporabljali svoja, svoje človeške vire. To so ozemlja, ki so od sporazuma iz Osla, tako imenovano območje C. 60 odstotkov našega ozemlja je neuporabnega, z njim ne moremo početi nič. Tam ne moremo izvajati ne kmetijstva, ne industrijske dejavnosti. To je območje kategorizirano kot območje C, ki ga okupira izraelska vojska in eh, izraelska vojska oziroma Izrael kot tak tam izvaja popolnoma nezakonite projekte, vse od leta 1993. Če bi lahko dobili nazaj ta ozemlja, bi resnično lahko ustvarjali čudeže na področju kmetijstva, industrije, turizma in resnično se sprašujem, zakaj Izraelci na tem tako zelo ustrajajo. Na ta način bi lahko razvijali projekte v industriji, v kmetijstvu, prav tako bi lahko omogočili delo na desetinam tisočev mladih, lahko bi izkoriščali naravne, izkoriščali naravne vire, eh, nafta, plin, lahko bi proizvajali čisto električno energijo. Imamo namreč velika območja, ki so primerna za razvoj. Dolina reke Jordan, Mrtvo morje, tu so možnosti razvoja turizma. Ne smemo pozabiti tudi na tako imenovani turizem, verski turizem, ki je tudi zelo pomemben v Betlehemu. In ne smemo pozabiti, da je Evropska unija nam pomagala. E, pomagale so nam tudi druge prijateljske države. Omogočili ste nam, da smo ustvarili zametke te države in s svojimi prizadevanji za ustanovitev palestinske države nadaljujemo, kajti pravica do samoodločbe palestinskega naroda apsolutno ni odvisna od pogajanj z Izraelom. Pravica do samoodločbe namreč ni predmet pogajanj. To je naravna pravica. Potrebujemo vašo pomoč. Imamo na desetine izobraževalnih institucij, univerz na zelo visoki ravni in to je ravno tisto, kar nam omogoča, da še izboljšujemo kazalnike na področju izobraževanja in eh, opismenjevanja. Imamo prav tako raziskovalne institucije, mm, imamo tudi številne mešane institucije, smo svobodna, družba, v kateri je ženska enakopravna moškemu in ima enake pravice, kakor tudi enake obveznosti. Dame in gospodje, gospod predsednik, 3. junija je potekalo ministersko srečanje v Parizu na francosko pobudo. Tam je sodelovalo 28 držav in 3 mednarodne organizacije. Zahvaljujemo se za to dostojanstveno pobudo, za to plemenito pobudo in eh, droga bi bilo, če bi to vodilo k prvi mednarodni konferenci na podlagi mednarodnega prava in na podlagi resoluciji varnostnega sveta OZN in pobude arabskih držav, ki je bila sprejeta, kot rečeno, na vrhu v Bejrutu leta 2002. Prav tako eh, bi ta konferenca morala potekati na podlagi akcijskega načrta in drugih podpisanih dokumentov. Če bo ta konferenca organizirana, je potrebno tudi določiti zelo jasne roke. Pogajanja namreč ne morejo trajati v nedogled. Pogajanja so seveda pomembna, ampak izvajanje dogovorov, sporazumov je tudi nekaj, za kar morajo veljati roki. Dor, dobro bi bilo, če bi lahko torej vzpostavili tudi mehanizem za spremljanje izvajanja eh, teh eh, sporazumov. Podobno kot eh, v primeru Irana. Skupina 5 plus 1 v primeru Irana je ravno omogočila rešiti ta problem. In tu bi lahko imeli mehanizem 7 plus 2 ali 9 plus 7, kakršen koli že, ampak potrebujemo mehanizem za spremljanje izvajanja izidov te konference za katero vsekakor želim, da bo gledala luč sveta. Evropski svet je na zadnjem zasedanju tudi sprejel zadnje zadnji komunike na temo te konference, ki je potekala v Parizu. In eh, mi in naši arabski bratje podpiramo to francosko pobudo. Predsednik Francoske republike, gospod François Hollande, mi je pred nekaj dnevi dejal, da je Francija odločena nadaljevati s temi prizadevanji, da bo namreč ta konferenca lahko stekla še pred koncem letošnjega leta. Spregovoril je o potrebi po začetku tudi s pripravljalnimi aktivnostmi za to, da se zagotovi uspeh te konference. Delovna skupina in tako imenovani šerpe morajo sedaj začeti z delom in rad bi povedal, da mi kot palestinci kot eh, konec koncev rabci, smo z vami na vaši strani v boju proti terorizmu in ekstremizmu. Smo na isti strani. To, kar se dogaja na Bližnem vzhodu, se dogaja tudi v Evropi, v Bruslju, v Parizu, v ZDA. In nasprotujemo vsakršni obliki terorizma. In eh, ne to, ne glede na to, kdo je ta storilec. Terorizmu odločno nasprotujemo. Ampak, če želimo premagati terorizem, moramo narediti konec tudi izraelski okupaciji in ustanoviti palestinsko državo v okviru meja iz leta 1967 za vzhodnim Jeruzalemom kot prestolnico za izraelsko državo, ki lahko živi v miru in varnosti ob boku Palestine. Brez tega terorizma ne bomo uspeli premagati in še naprej bomo dajali izgovore in orožje teroristom, ki bodo na ta način eh, v imenu teh problemov še naprej pobijali. Ko se okupacija konča, pa teh izgovorov več ne bo in eh, s tem bomo premagali tako ekstremizem kot terorizem in ne bo več terorizma ne, v bližnem, ne na bližnjem vzhodu, ne v svetu. Začetek rešitve problema terorizma se namreč začne ravno v Palestini. Dame in gospodje, gospod predsednik, neobstoj palestinske države pomeni, da se bo ta konflikt še podaljšal. In eh, vse to služi zgolj interesom ekstremistov, nasilnežev, teroristov. Številne države trpijo in so trpeli zaradi tega v naši regiji in drugod. To je terorizem, ki je sprožil valove beguncov ki danes prihajajo tudi v Evropo. Med njimi so tudi palestinski begunci, ki bežijo pred nastalimi razmerami in pozivamo vas, da palestinske begunce obravnavate enako kot vse ostale begunce. Kot begunce, ki bežijo pred vojno, pred pokoli, pred terorizmom, ki ga obsojamo. Terorizem je tisti, ki sproža ta val beguncev. Ampak eh, med temi begunci so tudi palestinski begunci. Čeprav Palestina ni upletena v interne oborožene spore v tej regiji, ampak ko prihaja do teh oborženih sporov, mi plačujemo za nje, plačujemo posledice in moramo bežati. In ko pridemo v zbirne centre, nimamo tistih pravic, ki jih imajo drugi begunci. In sprašujem se, zakaj? Zakaj je tako? Pozivam vas, da spremenite stališče, kajti palestinski begunec je enak vsakemu drugemu beguncu. Tudi on potrebuje sočutje in pomoč. Kar zadeva interne razmere v Palestini, pa bi vam rad povedal, da poskušamo združiti, poenotiti našo državo, umakniti skušamo, odpraviti skušamo blokado Gaze, odpraviti želimo tudi delitve znotraj Palestine in sicer z ustanovitvijo vlade narodne enotnosti, ki spoštuje politiko PLO-ja in ki spoštuje tudi mednarodne zaveze. Če želimo, ustvariti palestinsko vlado z vsemi strankami, torej vlado narodne enotnosti, potem mora takšna vlada z vsemi temi udeleženci spoštovati določene zaveze. Ne more samo ena stranka reči, da pač ne bi spoštovala neke zaveze, ki jo je Palestina sprejela. Ne, pripravljeni smo ustanoviti vlado narodne enotnosti, potem pa gremo lahko na parlamentarne in eh, tudi predsedniške volitve, da se na ta način lahko naredi konec sedanjim delitvam. In ob tej priložnosti bi rad izrazil zahvalo Evropski uniji in vsem državam članicam Evropske unije za vse, kar ste storili za to, da se obnovi tisto, kar je izraelska okupacija v Gazi uničila. Ne velja pozabiti, da so proti Gazi sprožili tri vojne z deset tisoč žrtvami, več kot sto tisoč ranjenci, in na stotine tisočev porušenih domov. Pomagali ste pri tej obnovi in eh, to je vsekakor nekaj, kar si zasluži naše priznanje in našo zahvalo. Gospod predsednik, prosim bi vas, da mi dovolite, da tu z tega mesta naslovim tudi sporočilo izraelskemu ljudstvu, njihovim predstavnikom ponujamo jim roko, roko miru. Imamo politično voljo za to, da ta cilj dosežemo in sprašujem vas, ali imate tudi vi ta isto voljo, ali imate tudi vi to voljo in pripravljenost spremeniti eh, stališča in priznati zgodovinsko nepravico, ki jo je vaša država storila naši. Vi imate svojo zgodovino, mi imamo svojo. Gre za zgodovino, ki je iskrena. Naš obstoj na tem ozemlju je neprekinjen od eh, zore časa pa do današnjih dni. Imamo neprekinjeno pravico do naših ozemlji in eh, tudi do naših svetih krajev. In pot do miru vodi preko priznanja naših pravic in tudi preko poprave krivic in odprave škode. V interesu nikogar ni, da se političen boj spremeni v verski boj. To bi bilo resnično nevarno ta spor ne sme postati verski spor. Vero je treba umakniti iz tega spora. Ta konflikt je političen in rešitev tega konflikta mora biti politična. Izkoriščati vero v te namene je resnična grožnja, resnična nevarnost, ki nam preti vsem. Mir je tisto, kar je v interesu vseh. In upam, da boste vi, Izraelci, naši sosedje, tudi verjeli v to. Zgradimo mir, daleč od hegemonije, kolonizacije, daleč od eh, agresije. Mir in sožitje na podlagi pravice, prava, spoštovanja in dostojanstva ter svobode vseh na enakopravni osnovi je tisti mir, ki predstavlja resnično jamstvo za varnost in stabilnost ter za obetavno prihodnost za vaše prihodnje generacije in naše prihodnje generacije. Gospod predsednik, dame in gospodje, zahvaljujem se vam za vaše gostoljubje, računamo na vas in na vaše plemenito prizadevanje za rešitev sporov v naši regiji. Naj živi evropsko-palestinsko prijateljstvo in naj palestinska zemlja, sveta zemlja, postane oaza miru in varnosti za palestinsko ljudstvo, za njihove sosede in za cel svet. Moram reči, da danes nas vse zelo zanima, kaj se dogaja v Združenem kraljestvu. In eh, v tem trenutku bi se vam rad vsem prav lepo zahvalil za vašo pozornost. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Spoštovane kolegice in kolegi, najlepša hvala tudi vam, gospod predsednik Abbas. Hvala za vaše besede. Včeraj je bil z nami predsednik Izraela, ki je svoj govor končal eh, z nagovorom v arabščini. Tudi vi ste ponudili roko miru in zato vaju še enkrat pozivam, da nadaljujete dialog skupaj eh, z vajnima ljudstvoma in da bomo dosegli mir. Hvala. Znavljam posjedzenje, witam. Ponovno otvarjam zasedanje. Lep pozdrav vsem, prosim, če zasedete svoje mesta, začeli bomo z glasovanje. Ob, ob tej priložnosti pa pozdravljam tudi poslance ukrajinskega in tudi predsednika Ukrajinske agencije za vesolje. Przechodzimy do głosowania. Tako, prehajamo na glasovanje.